Sedaj pa začenjamo z obrazložitvami glasov. Najprej v zvezi z eh, resolucijo o Ukrajini in pa stanjem odnosov med EU in Rusijo. Prva je na voljo gospa Džufrida za eno minuto. Izvolite besedo. Grazie. Hvala. Glasovala sem za, zato ker si je treba prizadevati za izboljšanje dialoga med Ukrajino in Rusijo, pri čemer pa ne smemo pozabiti, da sankcije ne morejo nadomestiti diplomatskega in političnega delovanja in rešitve, za katero upamo, da jo bomo našli čim prej. Um, tako moramo ohraniti odprte komunikacijske kanale in biti pripravljeni tudi na pozitiven feedback. Eh, predvsem pa se moramo zavedati posledic sankcij in eh, povračilnih ukrepov. Thank you. Eppure avendo ascoltato. No in eh, kljub temu, da sem prisluhnila komisarju Čološu, ustrajen mm, na tem, da je treba določiti zelo jasna pravila za to, da, bo, lah, da bo lahko vsaka država članica eh, dobila pomoč glede na svoje proizvodne značilnosti. Eh, vem, da so sredstva morda preniska ampak treba jih bo predvideti še več. Če naj omenim italijanski primer, škoda, ki so jo utrpeli naši proizvajalci, je visoka že 200 milijonov evrov. Gospa Gardini. Grazie, Hvala, gospa predsedujoča. Um, naj razložim, zakaj mi žal nismo mogli glasovati za to resolucijo, ampak smo se vzdržali pri glasovanju, čeprav je resolucija zelo pomembna, ker po eni strani se seveda strinjamo z veliko zaskrbljenostjo ter uh, podporo ukrajinskemu ljudstvu v tem um, kritičnem trenutku ter podpiramo seveda celoten del, v katerem je zapisano, da moramo podpirati uh, Eh, tiste sektorje evropske in italijanske industrije, ki jih je to izredno prizadelo, pa so tu še druge točke, s katerimi se ne strinjamo. In sicer prvič um, energetski sektor. Uh, pri čemer se govori tudi o ukinitvi sporazumov, ki smo jih že skenili z Rusijo, med njimi je tudi Južni tok in zaradi tega smo se vzdržali in upamo, da bojo diplomatske poti eh, vse bolj učinkovite, zato da bomo prišli do edine možne in sicer politične rešitve. Hvala lepa, naslednja je gospod Danoka. Thank you, Chair. Hvala lepa. Glasovala sem proti tej resoluciji, ker nekaj kolegov proizvaja besedila istega tipa. Gre za enostranski pristop do dogodkov v Ukrajini. Konkreten primer. V veliko poročilih mednarodnih nevladnih organizacij Amnesty International, še prav posebno, je ukrajinska vlada obtožena hudih kršitev človekovih pravic med tako imenovanimi protiterorističnimi operacijami na vzhodu ampak prvotno besedilo, drugi odstavek te resolucije, ko govorimo o tem, govori o kršitvah, ki so jih večinoma zagrešile redne ruske enote in separatisti, v nekaterih primerjih pa tudi vladne sile. Kljub temu, kljub tej napačni predstavitvi dognan nevladnih organizacij, je bilo to izuzeto Večina v parlamentu je to črtala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Pietikainen. <clears throat> Hvala lepa. Predsedujoča, glasovala sem za to resolucijo in sem zelo vesela, da je EU enotna, kar se tiče SZVP potrebujemo dobro in dosledno politiko Evropske unije, ki namenja veliko pozornosti človekovim pravicam, temeljnim soboščinam, preprečiti sporov in gospodarskemu sodelovanju v bližnjih regijah Evropske unije. To pomeni, da moramo tudi sodelovanje z Rusijo stabilizirati. Ne želimo si biti sovražniki. Ukrajinska kriza, mislim, da bo za zonanjo politiko pomenila enako kot je gospodarska kriza za ekonomsko politiko. Enotni moramo biti in najti enotno stališče, čeprav imamo različna mnenja. Majhni koraki in sankcije, postopne sankcije delujejo dobro. Hvala lepa, nadaljujemo. Sedaj gremo na odziv EU na izbruh ebole. Prva je gospa Zaborska. Ďakujem, pani predsedníčka. Vítam, že... Hvala lepa, predsedujoča. Pozdravljam to, da je Evropski parlament sprejel jasno stališče, kar se tiče tega izbruha virusa. To je kompleksna kriza. Ima velik ekonomski in družbeni vpliv in Ta vpliv bo čutiti tudi potem, ko bo do primarna tveganja že prebrodena. Ne gre samo za tveganje Zahodne Afrike, gre za globalno vprašanje. Delovati moramo v dveh smereh. Po eni strani moramo podpirati razvoj terapij in zdravil, po drugi strani pa moramo nameniti pozornost karanteni in medicinski oskrbi. Izolacija, karantena bo uspešna le, če bo lokalno prebivalstvo zaupalo medicinskim delavcem in svojim vladam. V Liberiji pa ni tako. In zato bi EU morala uporabiti diplomatske kanale in druge možnosti za stabilizacijo razmer v Liberiji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pietikajnen. Arvoisa parlamentin puheenjohtaja. Hvala lepa. Zdravstvena tveganja niso nekaj, kar naj bi prestrašilo ljudi. Globalno gledano pa vemo, da ko se ljudje in blago prosto premikajo, vemo, da izzivi postanejo hitro globalni. Zato mora tudi Evropska unija okrepiti svoj sistem hitrega odzivanja v primeru akutnega dodatnih tvegan okužbe. Kar se tiče ebole, se zdi, da so ukrepi, ki smo jih sprejeli zaenkrat, zadovoljivi. Če premislimo o tem, kako nevarna je ta bolezen, pa bi Evropska unija morala resnično ustvariti sistem hitrega odzivanja, če bi prišlo do hitrega širjenja te bolezni. Hvala lepa. Tako, sedaj pa Prehajamo na razmere v Iraku in Siriji ter ofenzivo islamske države. Prva je gospa Arnotu, minuta. Merci, me... Hvala, gospa. Zadovoljna sem, da se končno sprašujemo o um, usodi manjšin in tudi krščanske manjšine na Bližnjem vzhodu. Vendar pa smo pri tem pozni. Situacija se od uh, ameriške invazije v Iraku leta 2003 samo slabša. Eh, govorite o islamski državi. Islamske milice v Iraku in v Siriji so ravno tako nasilne. In kako si predstavljamo, da se bomo lahko borili proti njim in proti frontu Al-Kaide v Siriji. Zato je Ali lahko NATO še naprej tolerira tudi to, da Turčija še naprej oborožuje in financira sil, islamsko državo in od njih uh, kupuje nafto, pri tem, ko se uh, te vojaške sile organizirajo na njihovih tleh. In zato je treba sprejeti ukrepe za boj proti vsem islamističnim milicam, ki so prisotne na iraških in sirskih tleh. Hvala lepa. Naslednja je gospod Dots. Hvala lepa, predsedojoča. Vse nas je šokiralo barbarsko dogajanje na Bližnjem vzhodu, ubijanje in bila sem v tesnih stikih z družinami, tisti, ki so bili prezeti, tudi Alan Henning, ki se sooča strašno grožnjo v zadnjih dneh. Vendar pa ne samo to, tudi ubijanje kristijanov v Siriji in Iraku je nekaj, kar moramo omeniti. Evropska unija mora na učinkovit način zaščititi krščanske manjšine po Bližnjem shodu prav tako je primerno, da nekaj besed namenim preminutju Lorda Bansajta, ki je predstavljal moj volilni okraj med letom 1979 in 2004 v tem parlamentu. Bil je ambasador krščanstva, pa tudi unet zagovornik Severne Irske in pomagal je zasnovati mirovni načrt. Mi na Severnem Irskem nikoli ne bomo več imeli koga takega. Misli in molitve so z njegovo družino. Hvala lepa. Naslednja je gospa Petir gospa predsedujoča podprla sem to resolucijo in glasovala za saj smo v zadnjih mesecih priča hudemu kršenju človekovih pravic in prelivanju krvi na bližnjem vzhodu vemo da um, V Iraku eh, krščanska manjšina eh, čuti brutalne posledice. Ehm, več tisoč ljudi je razseljenih in človekoljubno pomoč potrebuje več kot milijon ljudi. Ehm, Nasilje na tem področju je vsakodnevni pojav. In kot pravi patriarh Louis Sako, ehm, bi se naj takega prava poslužili vsi pravoverni muslimani. Vendar pa so ljudje v Iraku in v Siriji in na celotnem bližnjem vzhodu žrtve takega razmišljanja. Eh, treba se je zavedati, da je odzemanje človekovih pravic in s silo zatiran in eh, če se te pravice zatirajo silo, je regija in država, ki to počne, gotovo obsojena na propad. Šogor, razmere v Iraku in Siriji predstavljajo zelo veliko geopolitično in varnostno grožnjo regiji in Zahodu. Še več. Videli smo eno najhujših humanitarnih kriz, kar se tiče verskih manjšin, žensk in otrok, ki so nesorazmerno bili žrtve barbarskih dejanj islamske države. Mednarodna skupnost se mora hitro odzvati, to je ključnega pomena. Pomembno je, da seveda obsodimo dejanja islamske države na Bližnjem vzhodu. Prav tako moramo izpostaviti pomen sodelovanja in dialoga med vsemi skupinami v Iraku. Upamo, da bo nova vlada korak v pravo smer. Kar se tiče dolgoročnega pogleda, pa mislim, da mora iraška vlada sodelovati pri vključevanju programa inkluzivnega državljanstva, tako da bi vključili vse skupine v Iraku in povrnili zaupanje med njimi. Hvala lepa. Hvala lepa. In zadnja govornica na to temo je gospa Zaborska. You, Hvala lepa, predsedoča. Prvotni predlog resolucije o razmerah v Iraku in Siriji skoraj da ni omenjal kristjanov, čeprav so bili ravno oni najbolj pogosto žrtve pregona teroristov ISIS-a. Na koncu nam je uspelo v skupen predlog vključiti dva odstavka o krščanski manjšini. Čestitam pogajalcem za njihova prizadevanja in pristop. Vesela sem, da je parlament končno lahko izrekel solidarnost krščanski skupnosti, ki jih preganjajo v teh državah in jih želijo izkoreniniti kristijani v Iraku so zaradi svoje veroizpovedi in prepričanja preganjeni. Nimajo temeljnih pravic in prisiljeni so v to, da postanejo begunci. Veselim me, da nam je uspelo omeniti njihovo trpljenje. Ta resolucija bi lahko bil prvi korak, kako kristijane vrniti v svoje domače države. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa obrazložitev glasovanja glede razmer v Libiji. Samo gospoda Schaffhauserja imamo. Merci, madame la présidente. Notre groupe, j'ai moi-même. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam sem glasoval, kot tudi moja skupina, za to resolucijo, saj opozarja na katastrofalne posledice eh, ostaje v Libiji in tudi obsoja oboroževanje in masovno bežanje eh, beguncev eh, na italijans, proti italijanski obali. Eh, in zato moram žal pokazati s prstom na NATO in tudi svojo državo, ki sta Libijo potisnila v ta pekel in zato bi si želeli, da bi se poudarilo, da je Libija predvsem žrtev te eh, kockarske diplomacije Evrope in Zahoda in da v razmirah, kakršni smo priča danes, ni videti neke trajne rešitve. Hvala lepa, sedaj pa obrazložitev glasovanja glede resolucije o Izraelu in Palestini. Prvi je gospod Carthy. Glasoval sem proti skupni resoluciji o Palestini, kajti mislim, da pošiljamo sporočilo Izraelu, da lahko nadaljuje svojo genocidno kampanjo proti palestincem in ga ne bodo kaznovali. Mislim, da bi ljudje po Evropi morali biti razočarani, da je Evropski parlament tudi, da so poslanci iz Irske glasovali proti resoluciji, ki bi naprimer pozvala k temu, da naj izpustijo 34 zakonito izvoljenih palestinskih predstavnikov. Prav tako bi pozvali mednarodno skupnost, da naj preišče vojne zločine, ki so bili izvedeni med nedavno izraelsko agresijo. Prav tako bi pozvali Evropsko unijo, da naj začne izvajati akt v pridružitvenem sporozumu z Izraelom in ga zamrzne, dokler je Izrael v postopku kršitve človekovih pravic. In zahtevali bi od Izraela, da sam obnovi infrastrukturo, ki jo je uničil, pa smo jo financirali mi. Veliko je bilo govora nedavno o tem, da je Evropska unija simbol miru. Ukrep današnjega parlamenta pa kaže na to, da je mednarodna skupnost nedejavna v nezakoniti vojni proti palestincem. Hvala lepa, gospod Doc. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Zdi se mi, da imamo kar nekaj vidikov, ki morajo biti osrče odziva parlamenta na trenutne razmere. Najprej moramo podpreti sovereno pravico Izraela, da brani svoje meje in ljudi pred terorizmom istočasno pa moramo seveda pomisliti tudi na nevredno trpljenje prebivalcev Gaze kot neposrednega učinka teh vojaških operacij. In tukaj moramo ukrepati, da jim pomagamo. Prav tako moramo priznati posledice, ki jih imajo dogodki na varnostne razmere judov posod po Evropski uniji. Samo v Združenem kraljestvu je bilo približno 240 antisemitskih incidentov julija, ko so se začeli boji. Taki tipi sovražnega govora so popolnoma nespremljivi in kot za nas, kot Evropski parlament, je pomembno, da sporočimo, da je strpnost, kar se verjajo spovedi, tiče zelo pomembna. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Urtasun. Hvala el parlamento europeo debe condenar sin paliativos. Evropski parlament mora obsoditi to, kar se dogaja v Gazi. E, tam se dogaja pravi državljanski zločin v tem zaporu, e, v, ki ga imenujemo Gaza, v kateri se ljudi stalno trpinči. Evropska unija ne more prevzeti stališča, ki je preveč oddaljeno od situacije v tej državi. E, In glede na to, da se mi zdi ta resolucija prešipka, smo glasovali proti. Evropska unija mora zahtevati konec blokiranja in eh, konec eh, nezakonitega eh, posjedovanja eh, zemlje ter naselji. Poleg tega se moramo zauzeti za izpustitev političnih zapornikov in moramo se zauzeti tudi za boj eh, oziroma za obsodbo eh, proti vojnim zločincem. Eh, hkrati pa se moramo vprašati o uporabi sredstev, ki jih namenjamo za pomoč temu območju. Mislim, da moramo vzpostaviti vse diplomatske sile za to, da bomo zaustavili to nasilje in ubijanje, ki eh, se danes dogaja v Gazi. Ko končali so, smo, smo z obrazložitvijo glasovanj za danes, še sporočilo. Svet je poslal stališče v prvem branju skupaj svojo izjavo in razlogi stališča komisije. Naslov bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Tri mesečni rok, o katerem lahko parlament pove svoje stališče, bo začel teči jutri 19. septembra 2014. Zapisnik tega zasedanja bo predan v odobritev parlamentu na začetku naslednjega zasedanja.